Good morning, ladies and gentlemen. Dobro jutro, gospe in gospodje. Mislim, da lahko začnemo, da ne bomo zgubljali preveč časa. Današnji sestanek je kratek in moramo glasovati. In the very beginning of our meeting, allow me Na uh, začetku današnje seje bi vam rada najprej zaželela srečno novo leto in vam zaželela uspešno in uh, veselo novo leto. Upam, da boste vsi dosegli cilje, ki ste si jih zastali za letošnje leto. Veliko sreče pri tem. Sedaj bomo začeli z izredno sejo odbora regij. Prva točka sprejetja dnevnega reda, lahko dnevni red sprejmemo povedo, no nihče nima pripomb. Sprejeti zapisnikov uh, sej, zapisniki sej 25. oktobra, 15. novembra in 21. in 22. novembra 2018 te imate na voljo na spletu. Kot običajno predlagam, če nima nihče proti, da jih lahko ob koncu te seje sprejela. Uh, točka sporočila predsednice imam čisto kratko sporočilo. Uh, Gre za naslednjo redno sejo, ki bo uh, potekala v torek naslednji teden. On Tuesday morning we will conduct uh, what is for the Regi Committee probably the most important vote izvedli glasovanje, ki je vredno najpomembnejše glasovanje letošnjega leta. Uh, in to je predlog komisije v zvezi s uredbo o splošnem pomenu. To bomo uredili v torek. Imamo več kot 100 kompromisov, vendar bo uh, vseeno uh, mogoče izvesti glasovanje. Poročevalci gasilci so že prejeli kompromisne predloge, zato bomo hitro. Seveda bomo potrebovali celoten dopoldne, zato v torek popoldne bomo razpravljali o uh, prioritetah romunskega predsedovanja in potem imeli izmenjavo mnenj skozi Zato Krico potem pa po uh, koncu dneva uh, nameravamo organizirati sprejem ob novem letu. Po tem uspešnem glasovanju si bomo vsi zaslužili kozarček vina. Zato vas um, prosim, uh, da ste disciplinirani, uh, organizirani, uh, da čas čim bolj učinkovito izkoristimo, da zagotovimo, da bomo delo opravili. Sedaj pa gremo na glasovanje. Um, Začeli bomo z glasovanjem o financiranju upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike. Upravljac mnenja je gospod Bogovič. Želite kaj povedati, preden začnemo z glasovanjem? Ne. Najlepša hvala. Potem gremo kar na glasovanje. Začeli bomo s prvo sem je šest. Kdo je za? Proti? To bomo uh, že kar takoj preverili. Glasujemo elektronsko, predlog spremlja številka šest. Izvolite. Konec glasovanja. Sprejeto. Uh, predlog spremlja številka petdeset. Kdo je za? Proti? vzdržani. Menim, da je situacija podobna kot prej, uh, tako da lahko ta predlog sprejmem. Predlog sprejme številka 7, kdo za, proti, vzdržani, sprejeta. Predlog sprejme številka 8, kdo za, proti, vzdržani, sprejeta. Predlog sprejme 9, kdo za, proti, vzdržani, sprejeta. Predlog sprejme 10, kdo za, proti, vzdržani, sprejeta proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe enainpetdeset kdo je za proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa glasujemo skupaj o predlogu sprememb enajst in sedemindvajset kdo je za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe dvanajst kdo je za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe trinajst kdo je za proti vzdržanju sprejet. Sedaj glasujemo skupaj o predlogu 14 in 4, kdo je za, proti vzdržanju sprejeta. Sedaj pa kompromis 3, kdo je za, proti vzdržanju sprejeta. Predlog sprejeta 16 je za, proti vzdržanju sprejeta. Glasujemo skupaj o predlogu 1754 za, proti, vzdržanje, sprejeto. Predlog nam je 18 za, proti, vzdržanje, sprejeto. Predlog nam je 55 za, proti, vzdržanje, sprejeto. Predlog nam je 56 za, proti, vzdržanje, sprejeto. Sedaj glasujemo skupaj o predlogih 59 in 60 za. Proti. Adopted. Sprejeto. Amendment 61 in za. Against. Proti. Abstentions. Adopted. Sprejeto. Amendment Predlog 62 in za. Against. Proti. Držani. Sprejeto. Amendment Predlog 63 in za. Proti. Držani. Sprejeto. Amendment Predlog spremembe 64 in 60, to je za, against, proti, držani, sprejeto. Sedaj glasujemo skupaj o predlogih 65, 66, 68, 85 in 86. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis 4. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 20. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predloge 71 in 72 in 73 in 74 in 70 odtekla sem skupaj, da za proti. Lahko to preverimo. Torej preverjamo predloge številke 70 do 74. Glasujemo. And the vote is closed now. Konec glasovanja. And it is adopted sprejeto. Najlepša hvala. Kompromis 5. Je za, proti, držanje, sprejeto. Predlog spremembe 22. Kdo je za, proti, držanje, sprejeto. Predlog spremembe 23. Kdo je za, proti, držanje, sprejeto proti stržani sprejet. Predlog 24 do za, proti stržani sprejet. Predlog 25 do za, proti stržani sprejet. Kompromis 6, kdo je za, proti stržani sprejet. We go now to amendments 77 and 78 together in favor, against, abstentions vzdržani, sprejeta. 79 vzdržani, spri, uh, za, eh, proti vzdržani. Torej sedaj glasujemo skupaj 28 in 80, glasujemo skupaj, da za, proti vzdržani, sprejeta. Predlog spremembe 81, da za, proti vzdržani. To bomo preverili. 81. A the vote is open, amendment 81. konec glasovanja sprejeto amendment prela sem med 82 za proti vzdržani sprejeto predlog spremembe 29 za proti vzdržani sprejeto predlog spremembe 83 za proti vzdržani zavrnjeno Predlog spremembe 30 do je za, proti, vzdržani, sprejeta. Predlog spremembe 84 do je za, proti, vzdržani, sprejeta. Predlog spremembe 87 do je za, proti, vzdržani, sprejeta. Predlog kompromis 7 do je za, proti, vzdržani, sprejeta. Predlog spremembe 91 do je za, proti, vzdržani, sprejeta. Predlog spremembe 92 do za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 93 do za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 94 do za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 95 do za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 96 do za, proti, zdržani, sprejeto predlogi spremembe od 97 pa vse do 106. To je zelo obsežen sklop, potekla sem skupaj. Kdo je za, proti, zdržani, zavrneno, celoten blok je zavrnen, predlog spremembe 107, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Sedaj pa predlogi spremljeni 108, 109, 110, 111, da jih glasujemo skupaj, da je za proti vzdržani sprejeta. Predlog spremljeni 112, da je za proti vzdržani sprejeta. Predlog spremljeni 113, kdo je za proti vzdržani sprejeta. Predlog spremljeni 114, kdo je za proti vzdržani sprejeta proti, držani, sprejeto. Predlog spremembe 115 za, proti, držani, sprejeto. Predlog spremembe 116 za, proti, držani, sprejeto. Predlog spremembe 117 za, proti, držani, sprejeto. Predlog spremembe 118 kdo za, proti, držani, sprejeto. Predlog Predlog naj 119, to je za, proti, držani, spred. Sedaj glasujemo skupaj o predlogi 32, 33, 34, 35 in 36, to je za, proti, držani, spred. Predlog smo bez 120, to je za, proti, držani, spred zavrnjeno. Prejelo sem je 121, da je za, proti, držani, zavrnjeno. Predlog spremembe 121, 122, to je za, proti, držani, zavrnjeno. Predlog spremembe 123, kdo je za, proti, držani, sprejeto. Predlog spremembe 37, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto predlog spremembe številka 1 in 38, otekla sem skupaj, da za proti vzdržani sprejet. Predlog spremembe 39, da za proti vzdržani sprejet. Predlog spremembe 40, da za proti vzdržani sprejet. Kompromis 1, da za proti vzdržani sprejet. Sedaj glasujemo skupaj o predlogih 42, 57 in 58, kdo je za, proti, zdržanje, sprejeto. Sedaj pa glasujemo o predlogih 43 in 69, kdo je za, proti, zdržanje, sprejeto. Predlog smo bili 44, kdo je za, proti, zdržanje, zavrnjeno. Kompromis 2, kdo je za, proti vzdržani sprejeta. Sedaj pa gremo na predlog spremembe 46, da je za proti vzdržani sprejeta. Predlog spremembe 5, da je za proti vzdržani sprejeta. Predlog spremembe 47, da je za proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 48, da je za proti vzdržani sprejeta zavrnjeno. Predlog smo imeli 49, 2 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Sedaj pa gremo na končno glasovanje. Glasujemo elektronsko, zvolite. And the vote. EPP, can you, can you? LS lahko preštejte svoje člane, ker imate enega preveč. No, Sedaj imamo 34 glasov, šlo je za napako pri napravah. Sedaj imamo 34 glasov in vse je v redu. Konec glasovanja. Mnenje je sprejeto. Čestitam, gospod Bogovič. 33 glasov za, eden proti. Ok. V redu, sedaj nadaljujemo z naslednjim glasovanjem. Ima zelo dolg naslov, gre za mnenje, ki ga je pripravil gospod Omar Žim o kmetijski politiki. Želite kaj povedati? Ne. Torej, gre za predlog uredbe Evropskega parlamenta in sveta o spremembi ured in tako dalje. Sa imate vse to napisano v redu. Naslov je daljši od glasovalnega seznama. Bomo začeli kar z glasovanjem. Predlog smo je številka 20. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Predlog sem bil 21, to je za, proti, to bomo preverili. Preverili bomo elektronsko, predlog sem bil številka 21, izvolite. Konec glasovanja. Sprejeto. smo redo. Sedaj glasujemo skupaj o predlogi 22 in 23. To je za, proti, držani. To bomo preverili. Predloga 22 in 23 preverjamo. Glasujemo elektronsko. Zvolite. Konec glasovanja. Sprejeto. Okay. We now move to amendments one. Predlog spremembe ima predlogi 1, 2, 3, v teh glasujemo skupaj, to je za, proti, zdržani, zavrnjeni. Predlog spremembe 24, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe številka 4, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog srnbe številka 5. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno? Če želite, lahko preverimo, preverjamo tole, torej predlog srnbe številka 5 elektronsko. Zvolite. And the vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Okay, amendment six. Predlog smo številka šest. Kdo je za? Proti? Stržani? Sprejeto. Predlog sem veš številka 7 in 25, da je identično, glasujemo skupaj, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog sem veš številka 8 in 26, da je identično, glasujemo skupaj, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto sprejeta. Brez spremembe številka 9 in 27 sta identična, glasoma skupaj, kdo za, proti, držani, sprejeta. Brez spremembe številka 10, kdo za, proti, zdržani, mislim, da je predlog sprejeta. 28 je v tem primeru brezpredmeten, glasujemo o predlogih 11 in 29 skupaj, kdo za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog smo številka 12 in 30 sta identična, da smo skupaj, kdo za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog smo številka 13, kdo za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog smo številka 31, kdo za, proti, vzdržani, sprejeto. Pregospem je 32, to je za, proti, zdržani, sprejeta. Kompromis je enak, to je za, proti, zdržani, sprejeta. Pregospem je 16, to je za, proti, zdržani, sprejeta. Pregospem je 17, to je za, proti, zdržani, sprejeta. Pregospem je 18, to je za, proti, zdržani, sprejeta. Prednost vam je 19. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. Sedaj gremo na končno glasovanje. Glasujemo elektronsko. Izvolite. Konec glasovanja. Mnenje je sprejeto. Čestitam, gospod Omrži. Sedaj gremo na naslednje glasovanje. Gre za mnenje, ki ga je pripravila gospa Maletič. Naslov je spostavitev programa Evropske solidarnostne enote. Gospa Maletič, želite kaj povedati? Ne. V redu. Sedaj gremo kar na glasovanje. Začnemo s predlogom spremembe. Številka 68. Kdo je za? proti, držani, zavrnjeno. Prijelo so mi 69, da je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Prijelo so mi 70, da je za, aha, 70, v redu, glasujemo po delih. Anyway. gre za glasovanje po delih. Prvi del. Kdo je za, proti, vzdržani? Sprejeto. Drugi del. Presum je 70. Kdo je za, proti, vzdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe številka 71. Kdo je za, proti, vzdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 72. Kdo je za, proti, vzdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 73 to je za, proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 74 to je za, proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 75 to je za, proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 76 to je za, proti vzdržani zavrnjeno predlog spremembe 77 in 78, ki sta identična, kdo za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis 10, kdo za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 80, kdo za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 81, kdo za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog sem B82 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog sem B83 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog sem B84 za, proti, vzdržani, to bomo preverili. Preverjamo predlog sem B84, da se mu elektronsko zvolite. Konec glasovanja zavrnjeno. Predlog spremembe 85, to je za, proti, zdržani. To bomo še enkrat preverili elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amendment. Predlog spremembe 86 je za, proti, držani, zavrnjeno. Predlog spremembe 87 je za, proti, držani, zavrnjeno. Kompromis 11 je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 92 je za, proti, držani, zavrnjeno zavrnjeno. Predlog spremembe 3 in na 94. Imamo torej predlog spremembe 93. Vendar je ta brezpredmeten. Sedaj gremo na predlog spremembe 94 do za. Prvi del. Jaz samo podeli. Prvi del, kdo je za proti, zdržani, sprejeto. 94. drugi del, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Okay. It is, it is Se opravičujem, vseeno moramo glasovati o predlogu številka 93 do za, proti, zdržani, zavrnjeno. Sedaj pa gremo na predlog spremembe 95 do za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 96 do za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 97 do za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 98 do za, proti, zdržani vzdržani. Sprejeta. Predlog spremembe 99 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, 99, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 100, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 101, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zavrnjeno. 102. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Kompromis 12. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. Predlog sem bil 105. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 106. eh, enako kot pri 100, 700, 800, 911, to je za, proti, držani, zavrnjeni. 111, to je. Gremo kar na predlog spremembe 11, ker so bili prejšnji zavrnjeni, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog smo bili 112, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog smo bili 113, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog smo bili 114, z ustnim amantmajem je kdo proti ustnemu amantmaju, ne. Torej glasujemo o ustnem predlogu, da je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog smo bili 115, to je za proti, vzdržani, zavrnjeno. Prijela sem 216, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Prijela sem 217, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Prijela sem 219, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 119 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog sem 220 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno kompromis 13. Kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto. Sedaj gremo na predlog spremembe 123. Kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 124. Kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 125. Kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog smo mesto 26 do za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog smo mesto 127 do za, proti, zdržani, zavrnjeno. 128 do za, proti, zdržani, zavrnjeno. 129 do za, proti, zdržani. Mislim, da je bilo sprejeto 130 do za in 131 glasoma skupaj, kdo za, proti, vzdržani, zavrnjeni. 132 je za, proti, vzdržani, sprejeto. 133 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 134 je za, proti, vzdržani, sprejeto. 135 je za, proti, vzdržani, sprejeto. 13, to je za, proti, zdržani, sprejeto. 136, to je za, proti, zdržani, sprejeto. 14, to je za, proti, zdržani, sprejeto. 137, glasujemo po delih, prvi del, to je za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del, to je 137, to je za, proti, zdržani, sprejeto zavrnjeno. 138 je za, proti vzdržani sprejeto. 139 z ustnim amantmajem. Je kdo proti temu ustnemu amantmaju? Ne, za, proti vzdržani sprejeto. 140 je za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 1 je za, proti vzdržani sprejeto. Predlog smo bili 17, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog smo bili 20, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog smo bili številka 1, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog smo bili 18, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog smo bili številka 19 o tem ne bomo glasovali in gremo na kompromis številka dve. Kdo je za, proti, vzdržani? Sprejeto. Predlog sem bil številka dve. Kdo je za? Prej bi kompromis vesel, da pa prej sem bil številka dve. Kdo je za, proti, vzdržani? Sprejeto. Predlog sem bil številka 25, je brezpredmeten, 26, kdo je za, proti, vzdržani? Sprejeto. To bomo preverili elektronsko. Preverjamo predlog sami številka 26 elektronsko. Izvolite. And the vote is closed now. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Za en glas. 27 do je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog sem je številka 28, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog sem je 29, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 30, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog sem je 31, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog sem je 32, to je za proti, vzdržani, sprejeta. Predlog sem ve 33, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 3, to je za, proti, vzdržani, sprejeta. Kompromis 4, to je za, proti, vzdržani, sprejeta. Sedaj pa gremo na predlog sem ve številka 42, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 43, to je za, proti, držani, zavrnjeno. Kompromis 5, to je za, proti, držani, sprejeto. Predlog smo imeli številka 46, to je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis 6, to je za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 7, kdo je za, proti, stržani, sprejeto. Kompromis 8. Kdo je za, proti, stržani, sprejeto. Predlog svojega številka 53. Kdo je za, proti, stržani, zavrnjeno. Kompromis 54. Kdo je za, proti, stržani, zavrnjeno. Predlog svojega številka 55 v dveh delih z ustnim amandmajem. Ima kdo kaj proti usnemu amandmaju? Ne. Torej prvi del 55 do za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del do za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog smo že 56 do za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog sem že številka 57 do za, proti, vzdržani, sprejeto. O predlogu 58 ne bomo glasovali, prej smo številka 59. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog sem veš številka 60 z ustnim amandmajem. Ima kdo kaj proti ustnim amandmajem? Ne. Torej, predlog sem veš skupaj z ustnim amandmajem. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Predlog sem veš številka 7 in 61. Od teh glasujemo skupaj. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 9. 2 za, proti, zdržani, sprejeta. Preda sem je številka 63, 2 za, proti, zdržani, zavrnjena. Preda sem je številka 64, 2 za, proti, zdržani, zavrnjena. Želite preveriti predlog sem je številka 64, glasujem elektronsko, izvolite. And the vote is... Konec glasovanja. Sprejeto, se pravi, če sem se zmotila. Predo sem je številka 65, to je za, proti, držani, zavrnjeno. Predlog spremembe številka 66, to je za, proti, držani, zavrnjeno. Predlog spremembe številka 67, to je za proti vzdržani zavrnjeno. Zdaj pa gremo na končno glasovanje. Glasujemo elektronsko. Izvolite. Konec glasovanja. Mnenje je sprejeto. Čestitke, gospej Maletič. And the last vote for today. Pred nami je naše današnje zadnje glasovanje vzpostavitev instrumenta za predpristopno pomoč. Pripravili smo mnenje, pripravljalec mnenja je gospod Celer. Bi želeli kaj povedati, gospod Celer? Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa eh, predsedojoča, dovolite tri pripombe. Strukturni skladi in pa uredbe, ki veljajo v Evropski uniji, se tokrat prvikrat lahko kombinirajo z instrumenti sosedske politike in pa s predpristopno pomočjo. V pogovorjih v državah, pa tudi s predstavniki regionalnih in lokalnih oblasti iz pristopnih držav in pa iz držav sosedske politike, sem ugotovil slodeče do sedaj niso bili vključeni v celotni sistem eh, eh, pristopanja teh eh, držav k Evropske unije. Zaradi tega sem dal povdarek tudi v sodelovanju z odborom regij na to, da bi komisijo pozvali k temu, da najtesneje sodeluje z lokalno in regionalno ravnjo in vesel bi bil, če bi kolegice in kolegi to podprli. In sedaj bi se rad presečno zahvalil vsem asistentom, poročevalcem v senci in pa članom sekretarjata, eh, ki eh, ste pomagali eh, pri izdelavi tega osnutka mnenja. Hvala lepa. Sedaj pa lahko nadaljujemo z glasovanjem o tem mnenju. Začeli bomo s predlogom spremembe 46. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Zavrnjen. 47. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejet. Predlog spremembe 48. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Preverimo. Glasujemo o predlogu spremembe 48. Konec glasovanja. Sprejet. Ne, se opravičujem, pravi gospa predsedajoča, zavrnjen z enim glasom več. Predlog spremembe 49. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejet. Kompromis 5. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejet. 53. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Kompromis šest. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 57. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 58. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 59. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 4. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet sprejet. Predlog spremembe 60, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 61, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 62, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 63, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen. Predlog spremembe 64, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa 65 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 6. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa predlog spremembe 68. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnen. Sedaj pa 69. Kdo je za? Proti, vzdržani a zažani sprejet. Predlog sprememb besedem. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Predlog spremembe 8. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Predlog spremembe 70. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Predlog spremembe 9. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Sedaj pa 10. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejet. Predlog spremembe 11. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejet. 12. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejet. 13. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejet. Predlog spremembe 71 za, proti, vzdržani Mislim, da je zavrnjen. To bi lahko preverili. Preverimo 71. Glasujemo. Sprejet. Za enim glasom več. Z 72 postane brezpredmeten, torej nadaljujemo se. 73. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. 74, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 75 za, proti, vzdržani, sprejet. 76, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 77, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 78, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 14, kdo je za, proti, vzdržani sprejet. 79 za, proti. Da se upravičujem, še predlog spremembe 15. Napaka je o, na mojem glasovalnem seznamu. Torej, tukaj na vrhu strani, predlog spremembe 15. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet? 79. Osemdeset, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 81 za, proti, vzdržani, sprejet. Eh, eh, vzdržani, uh, sprejet. Uh, eh, 83 kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 84 za, proti, vzdržani, sprejet. 85 za, proti, vzdržani, sprejet. 16. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet sprejet. Predlog spremembe 17. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 18. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Kompromis 1. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Sedaj pa eh, kompromis 2. Kdo je za? No, se upravičujem. No, nadaljujemo s kompromisom 2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 26, kdo je za, pro, proti, vzdržani, zavrnen. 27, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 28, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 29, kdo je za, proti, Vzdržani. Zavrnjen. 30. Je umaknjen, se pravi 31, kdo je za? Proti. Vzdržani. Mislim, da je sprejet. 32, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Kompromis 3. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Kompromis 4. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet? E, dve. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet? 40. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet? 41. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet? Predlog spremembe 42. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet? 43. Za, proti, vzdržani, sprejet? sprejet. 44, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 45, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 3, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. In sedaj bomo glasovali, eh, končno glasovanje, to je elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. In mnenje je sprejeto. Čestitke, gospod Celer. Hvala lepa za dobro upravljeno delo. Uh, uspeli smo zaključiti s glasovanjem v manj kot eni uri.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 za obravnjavo osnutka mnenja o Evropskem semestru za usklanjevanje ekonomskih politik. Letni pregled rasti leta 2019. Evropska komisija je eh, predložila pregled rasti za leto 2019 v novembru. In to je poglavitni instrument Evropske komisije, da opredeli socialne in ekonomske prioritete eh, Evropske unije za naslednje leto. To je tudi začetek Evropskega semestra, to je eh, gospodarska koordinacija in Evropska komisija na evropski ravni pregleda gospodarske politike držav članic. Pristojni organ je Ekon eh, in regi, eh, naš odbor se je odločil, da bo podal osnutek mnenja. Jaz sem bila imenovana za pripravljalko mnenja in danes bom predstavila svoje mnenje. Potem pa bom predlagala tudi rok za predloge sprememb. Eh, torej, to je uh, osnutek mnenja za uh, letni pregled rasti 2019. Kot veste, to je poglavitni dokument, ki opredeljuje usmeritve in pa prioritete semestra za uh, tekoče leto. Uh, torej, um, osredotočala sem se na sledeče zadeve. Uh, gospodarstva Evropske unije še naprej rastajo, zaposlenost je znatno, eh, se je znatno povečala, ampak še vedno ostajajo šibke točke, kajti eh, od rasti niso imeli vsi enakih koristi. In poleg tega še vedno obstajajo velike regionalne in teritorijalne razlike. Ehm, Inovacije, znanje in strukturne reforme so ključnega pomena za to, da bi Evropa postala bolj povezana in močnejša in uh, investicije v okviru kohezijske politike igrajo zelo pomembno ulogo za to, da bi spodbudili gospodarsko rast, vključevanje in pa institucionalne in upravne zmogljivosti. Uh, Eh, pozivamo komisijo in države članice naj eh, nadaljne ukrepajo za povečanje zasebnih in javnih naložb, zato da poskrbijo, da bodo kohezijska sredstva ustvarila čim večjo dodano vrednost in da se bodo dopolnjevala in ustvarjala sinergijo z drugimi programi in finančnimi instrumenti Unije. Pozdravljamo predloge za naslednji večletni finančni okvir in pa okrepljene povezave med kohezijsko politiko in procesom evropskega semestra. Mnenje odobrava tudi večji povdarek evropskega semestra 2019 na naložbenih potrebah po katerih bi oblikovali programske odločitve za obdobje 2021-2027 predvidena je tudi eh, nova priloga eh, v zvezi z poročili po državah. In eh, tukaj so opredeljene naložbene potrebe relevantne za Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad plus in pa kohezijski sklad za obdobje 2021-2027. Eh, obstaja potreba po nadaljni poenostavitvi in po še večji prožnosti med skladi, programe in instrumenti unije, zaradi tega, da bo unijsko financiranje strateških naložbenih projektov preprostejše in učinkovitejše. Eh, to je kratka predstavitev eh, našega mnenja. Sedaj pa bom dala besedo poročevalcem o senci. Začeli bomo za gospodom Polčakom. Hvala lepa. Hvala lepa za to eh, mnenje. Po mojem mnenju ste zajeli vse poglavitne elemente. Kratek bom. Rad bi se vam rad zahvalil za optimistični duh, eh, ki veje iz vaše predstavitve in iz tega mnenja. Pozitivno bi bilo pa udariti pomen kohezijske politike, kajti če tega ne bomo storili mi, potem tega verjetno ne bo storil nihče drug. Tudi eh, socialna kohezija je nekoliko podcenjena ta hip v Evropi. V tem eh, mnenju bom poskušal poudariti prednosti kohezijske politike, nekoliko jo bom pohvalil. Poleg tega se sprašujemo, in na to smo obravnavali tudi pri preteklih eh, mnenjih, ali imamo dovolj sredstev za kohezijsko politiko. Sedaj so številke na mizi koristno bi bilo, če bi rekli, da eh, nismo toliko zadovoljni v zvezi s tem. Poleg tega ste že omenili regionalne razlike in te res eh, vzbujajo velike skrbi. Koristno bi bilo eh, omeniti še nekaj drugega. Pomislimo tudi na posledice v večletnem finančnem okviru. Mi bi morali omeniti tudi tveganja. Morda bom dodal še kakšno besedo v zvezi z izstopom Združenega kraljestva. Eh, izstop zlasti po tem tednu predstavlja velikanski izziv in s tem izzivom se bomo morali še naprej soočati. Torej, vnesel bom nekaj predlogov sprememb, ehm, kjer bom nekoliko podrobneje obravnaval eh, te zadeve, ki sem jih omenil. Hvala lepa. Hvala lepa. Pričakujem vaših predlogov sprememb. Eh, Gospa Zoana. Hvala lepa. Hvala lepa, eh, gospa predsedojoča. Rada bi se zahvalila kolegom, ki eh, ste mi pomagali. Zahvaljujem se kolegom iz Evropske ljudske stranke in poročevalki. Kohezijska politika je res pomembna, pa vsem se strinjam sa češkim kolegom. Mislim, da um, ni uživala dovolj pozornosti v drugem semestru 2018 je eh, bilo v Evropski uniji zaposleno rekordno število ljudi. 12 milijonov delovnih mest je bilo uh, ustvarjenih, uh, in znižalo se je število ljudi, ki so eh, izpostavljeni revščini in ogroženosti. To število je znatno upadlo leta 2017. Poleg tega se je v primerjavi s preteklim letom zniženo število revnih. Toda skupno število ljudi, ki so eh, eh, randljivi za revščino in pa socialno izključenost, je pod, štev, pod številom iz obdobja pred krizo. Toda ni tako, da so vse družbene kategorije doživele koristi. Kar se tiče starejših eh, delavcev, eh, je tako, da se je njihova zaposlenost zvišala, ampak kako je z mladimi, to je nekaj, kar neposredno zadeva nas in pa prihodnost eh, Evrope, torej kar se tiče mladih in manj usposobljenih in pa tistih z migracijskim ozadjem, je tako, da je njihovo vključevanje na trg dela še naprej težko. Vedno več žensk vstopa na trg dela. Toda to ne pomeni nujno, da smo znižali razlike pri plačah med moškimi in ženskami. In isto velja tudi za primerjavo med pokojninami mošk in ženskih. E, torej, Um, dohodki v uh, e, gospodinstvih so višjih, vendar nekateri ostajajo še vedno pod uh, ravnjo uh, iz časa pred krize. Rast, uh, raste. Uh, to, da um, um, rast eh, plač ne odraža produktivnosti. Bolj nasplošno bi lahko rekli, da eh, neenakosti in revščina še vedno ostajajo naša skrb. Ne smemo pa pozabiti sledečega. Lahko bi se pojavile nove motnje, in zato bi morali kar se da podpreti eh, trajnostno rast ustvarjanje delovnih mest in eh, gospodarsko rast. Zato potrebujemo ciljno usmerjene investicije. Poleg tega moramo uvesti nadaljne reforme, zato da bi konsolidirali uh, rast in pa gospodarstvo. Tako bomo ustvarili dobre pogoje za makrofinančno stabilnost in tako bomo tudi spodbudili konkurenčnost dolgoročno konkurenčnost v Evropski uniji, tako da se bo povišalo število delovnih mest in tudi boljših delovnih mest. Tako bi tudi izboljšali splošne standarde življenja v celotni Evropski uniji. Naj se vrnem ka začetku. Več moramo povdariti socialno kohezijo in moram, bolj moramo eh, povdariti tudi kohezijske sklade. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Fito, gospa Tomešič, boste kaj spre... Izvolite. Hvala lepa. Kratka bom. Mišljenjem. Um, strinjamo se z vašim mnenjem, strinjamo se tudi s kolegom Polčakom. Vemo, da je kohezijska politika zelo, zelo pomembna. Zaskrbljeni pa smo zaradi posledic Brexita na kohezijsko politiko. In V naših predlogih sprememb se bomo osredotočili predvsem na kohezijsko politiko in na vpliv Brexita. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Omarži. Najlepša hvala. Čisto na kratko. Dobro poznate stališča naše skupine. smo eh, proti eh, temu, da bi povezali eh, kohezijsko politiko z evropskim semestrom, kajti pravila evropskega semestra v veliki meri prispevajo k situaciji v številnih državah članicah. Torej, ustrajamo pri našem običajnem stališču. Hvala lepa, gospod Rope. Hvala lepa. Rad bi se zahvalil um, predsedojoči za opravljeno delo. Hvala lepa za vaše pobude. Zahvaljujem se tudi vsem kolegom, ki ste uh, delali na tem mnenju. Glede na rast leta 2019 eh, lahko vidimo, da so napovedi kar optimistične, kajti leta 2019 bomo imeli eh, najvišje število mladih, ki bodo uživali podporo. 2014 je samo 20 odstotkov denarja bilo uporabljenega, leta... Eh, sedaj pa bomo porabili 13 odstotkov več sredstev. To velja za monetarni vidik, ampak eh, dejanska vsota ne bo ekvivalentna kajti več dela, ki ga naložite, bolj drago bo to. Upam, da bomo od 2021 eh, do 2027 uspeli eh, eh, bolj enakopravno porazdeliti investicije. Tiste države, ki so manj razvite, so zelo odvisne od eh, strukturnih skladov in drugih skladov, torej od pomoči Evropske unije. Ko prejmejo sredstva ob koncu obdobja in pa na začetku naslednjega obdobja, njihova rast upade in to vodi k neenaki rasti eh, na obrobnih območjih. Eh, torej glavna mesta eh, navadno hitreje rastajo, to da obrobna območja zaostajajo v rasti. Tega se moramo zavedati, tako da bodo države članice zagotovile um, enako in celovito rast na celotnem ozemlju svoje države. Zelo pomembno je tudi zagotoviti uh, regionalno enakost tiste države, ki so pa razdeljene v, smol, v manjše regije, torej to so tiste države, ki eh, imajo sedaj drugačno upravno strukturo, drugačno regionalno strukturo. Torej pri teh državah smo opazili, da je eh, rast med regijami postala bolj enaka. Ko govorimo o kohezijskih skladih in drugih instrumentih, je pomembno še nekaj. Eh, torej upravičenci morajo čutiti pozitivne posledice sredstev, ne samo organizatorji in pa upravljavci sredstev. Treba je vzpostaviti tesnejšo povezavo s kohezijsko politiko, kajti včasih je vrzel, eh, včasih se vrzel med različnimi področji še poglobi. iz uh, sedanje napovedi Evropske komisije izhaja to, da bodo sredstva iz kohezijskega sklada za leto 2021 znatno upadla. Zato je bistvenega pomena, da za eh, leti 2021 in 2022 države članice, pa morda tudi Evropska komisija, pregledajo svoje programe tako da ne bodo potrošile preveč denarja zdaj, ne da bi eh, dosegle konkretne rezultate. Kajti to bi lahko povzročilo upad rasti, eh, ki je pogojen z nižjimi sredstvi. Poleg tega bi eh, na eh, manj sredstev v kohezijskem skladu vplival tudi izstop Združenega kraljestva. Hvala lepa. Torej, mi smo proti povezavi kohezijske politike eh, z evropskim semestrom. Mislim, da, mu, mora, da je jasno, da vrčevalna eh, politika, kar je priznal tudi gospod Juncker, eh, ni bila uspešna in da je povzročila veliko škode. Naši predlogi sprememb bodo to stališče tudi odražali. Ampak v duhu kompromisov bomo. Eh, poskušali povdariti druge cilje kohezijske politike, namreč, da bi presegli vrzel med bolj in manj razvitimi regijami. Evropska komisija je sama dejala, da eh, ta vrzel leta 2020, če ne bo presežena. Torej, jaz eh, bom izhajala iz te, razve, iz te prekinitve te povezave med kohezijsko politiko in semestrsko politiko. Hvala. Hvala lepa. Bi še kdo drug želel besedo? Ne? Dobro, potem pa bom dala besedo uh, gospe Barbari, Barbari Valentinovič, Evropska komisija. Beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Um, ehm, Osredotočala se bom na novosti iz leta 2019. Torej, cikl 2019 se dogaja uh, sredi pogajanj za naslednji večletni finančni okvir in uh, tukaj sprejemamo prioritete eh, za prihodna leta. Uh, torej, uh, Investicije so zelo pomembne, kajti ustvarjajo delovna mesta in strukturne reforme so ustvarile boljše okolje za investicije. Te dve področji sta torej povezani. Treba je ustvariti večjo komplementarnost in pa sinergije med ekonomskimi politikami in kohezijsko politiko. In to je imelo pozitivni vpliv na obe področji. E, torej, v ciklu 2019 bomo poskušali oceniti potrebe po investicijah, zato da bi sprejeli odločitve v zvezi z programi za obdobje 2021-2027. Torej, pogledali smo si eh, potrebe po investicijah v vseh državah. Pogledali smo si tudi sektorske in regionalne dimenzije. Izdelili smo torej analize in sedaj eh, bomo opredelili novo prilogo k poročilom, ki, v katerem bomo opredelili potrebe po investicijah, eh, ki se nanašajo na Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad plus in pa kohezijski sklad za obdobje 2021-2027. Bili bomo v nenehnem dialogu z državami članicami. Eh, torej, opredelili bomo um, potrebe za um, zasebne in pa uh, javne investicije. Uh, seveda pa se bomo osredotočali tudi na reforme. Uh, torej, uh, strukturne reforme morajo iti z roko v roki z investicijami. Uh, nacionalno lasništvo je pomembno za uspeh semestra. Zato ima komisija dvostranska srečanja z posamičnimi državami o zadevah, ki zadevajo posamične države članice. Hvala lepa sama sem pripravljalka mnenja in rada bi se Uh, zahvalila vsem poročevalcem v senci, vaši prispevki bodo zelo pomembni, zlasti zato, da bi povdarili vlogo kohezijske politike. Um, zelo cenim vaše predloge v tej smeri. Eh, cenim pa tudi vaše pripombe v zvezi s tem, kako je to povezano z izstopom Združenega kraljestva, torej kako bo to vplivalo na gospodarski položaj in pa na eh, pogojevanje v Evropski uniji in pa na eh, zahteve za države članice v okviru Evropskega semestra. Rok za predloge sprememb bo danes. Bo torek ob 6. 22. januarja. To pomeni naslednji teden. Eh, mi se moramo uskladiti s časovnico odbora Ekon. Torej, torek 22. januar ob 18. uri. To je rok za predloge sprememb in hvala lepa. Uh, hvala lepa. Nadaljujemo z dnevnim redom. Točka razno. Bi želel kdo kaj povedati? Ne. Potem naj vas spomnim, da bo naša naslednja seja potekala v torek 22. januarja do povdne in popovdne pa je v Bruslju. In s tem je sejo zaključena. Nadaljevali pa bomo sejo koordinatorjev, ki bo potekala za zaprtimi vrati. Hvala lepa. We have a coordinator. Yes, yes.